Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Dobrodošli v tej sicer nenavadni dvorani. Komaj, da vas vidim, ampak vseeno, tukaj smo. Pozdravljeni vam bo, vas bom poskušala prepoznati v tej dvorani. No, kakorkoli že, mislim, da lahko začnemo s sestankom za danes. Torej, običajni sestanek odbora regi. Hvala lepa. Imate dnevni red? Lahko potrdimo dnevni red za današnji sestanek. Gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, hvala, da smo v tem krogu skupaj. Dve pripombi lahko spremeniti njen red, ampak imam še vprašanje. Gospa Kreču ni mogla priti, ker je imela druge obveznosti, že zadnjič. In smo rekli, da bomo drugič, torej danes, sprejeli gospod Krecu. In potem še kot drugo, novi generalni direktor naj bi prišel, Dimitrije tako da bi se z njim bolje spoznali. Poznaj imamo sestane koordinatorjev, zato bi nekaj dodal torej, za prihodnost. Bi dejal, da je pametno, da razmislimo o tem, da imamo resolucijo za plenarno zasedanje od odbora regi ob koncu tega leta. bodo države na podlagi partnerskih pogodb morale izpolniti eksate pogoje. Torej morajo pripraviti te strategije, če ne bodo izgubili sredstva iz teh skladov. To je, to je zelo pomembna zadeva. Sicer bi dejal, da smo imeli dobro razpravo pred glasovanjem. treba je pospešiti postopek, to je pomembno, ampak prav tako moramo na začetku naslednjega leta vedeli, vedeti, moramo, kje smo. E, torej, kot skupina mislim, da moramo predlagati te pobude. Moramo hitro ukrepati, če bomo predolgo čakali, potem mislim, da bo odbor za proračun prevzel tukaj vodilno vlogo in bodo oni potem določili smernice. Torej, moramo povedati, kakšno je stališče odpora in moramo zahtevati tudi um, to, da povedo, kako je s temi 360 milijardami. Komisija mora to razložiti, kako bo um, s temi sredstvi. V prvih treh letih ni bilo praktično nobene porabe teh sredstev, zato moramo to izpostaviti, torej odbor regi bi to lahko izpostavil. To sem sedaj povedal, zato ker mislim, da moramo o tem enkrat govoriti, morda ne danes, ampak enkrat drugič, moramo to dati na dnevni red. torej e LS lahko pripravi besedilo in mislim, da je prav, da se o tem pogovorimo. Hvala se, da so vsi naši člani prišli sem, zato sem še malce dlje govoril, ampak sedaj sem pa končal. No, morda je problem v dvorani, ampak kakorkoli že. Hvala lepa. To je bilo nekako približno povezano z dnevnim redom, ampak kar sem si zapomnila je to, da je dnevni red sprejet in bomo šli poznaj na to, na drugih sestankih. Sedaj pa obvestila predsednice, druga točka. Ja, danes pa imam nekaj obvestil. Kot prvo, delegacija za Grčjo. Od 18. do 21. septembra je potekala ta misija delegacije, torej regiji obiskal Grčijo pred nekaj tedni. Dvakrat smo jih obiskali, v Solunu in pa v Atenah smo bili. Imeli smo 11 sestankov z različnimi političnimi organi. Imeli smo zanimivo izmenjavo mnen z gospodom Ivanesom Badazakisom, to je um, namestnik predsednika vlade, potem Aleksis Čarikis je namestnik ministra za gospodarstvo, prav tako smo bili še z drugimi politiki. Eh, na lokalni in regionalni ravni. Tudi z županom in pa podžupanom Soluna smo govorili, ter pa tudi z predstavniki eh, županskih urada v Atenah smo govorili. Prav tako smo se pogovorili s kolegi, ki se ukvarjajo z strukturnimi reformami tam. Prav tako smo govorili o več zanimivih projektih, vključno z nekaterim bolj polemičnimi projekti, naprimer eh, metro v Solunu je že tak projekt. So pa tudi uspešni projekti v Pireju, naprimer v Atenah in tako dalje. Sekretarat je že pripravil poročilo in vsi ste ga dobili. In danes imate torej tudi eh, tiskane kope na voljo. Toliko glede Grčije, mislim, da je bil to uspešen obisk. Rezultati so bili zanimivi. V tiskani obliki slike sicer niso najboljše, težko je prepoznati nas na sliki, torej kdo je kdo, ampak eh, predvsem se želimo več slik. Kakorkoli že, ta obisk je bil zanimiv in zelo pozitiven kajti pričakovali smo več težav. Ampak, torej, srečali smo se z različnimi predstavniki organov oblasti v Grči in ti so dejali, da še vedno želijo nadaljevati z delom in so bili zelo angažirani. Dejali so, da želijo dati pozitiven zgled v povezavi z strukturnimi skladi. Toliko glede tega obiska. Sem prepričana, da lahko še kdo kaj doda. S tem v zvezi, ko bomo imeli čas za to, oziroma ko bomo razpravljali o teh obiskih. Potem drugo obvestilo. Um, srečanje Koter Regi, to bo jutri popovdne, torej vsakoletno srečanje obih odborov, od pol treh do petih bo to srečanje in sicer na odboru regi. To je eden izmed dogodkov v okviru tedna regi. Ta teden poteka tukaj v Bruslu in včeraj smo imeli otvoritveno za slovesnost eh, v pokrožni dvorani v parlamentu. Tudi sama sem bila tam, gospod Van Nistelrooy, je bil tam, oba sva povedala svoje mnenje in jutrišnje srečanje, mislim, da bo zelo čustveno. Torej, mislim, da bomo slišali veliko različnih želja, pričakovanj. Odbor regiji želi slišati, kakšen je načrt Evropskega parlamenta glede prihodnosti kohezijske politike, torej po letu 2020. Potem tretje obvestilo. Odbor regije 28. septembra organiziral srečanje in sicer sprejem na predstavšo Bavarske. Naslov je bil močna regionalna politika za vse regije po letu 2020. Potekla je tudi konferenca na temo prispevek evropskih regij k upravljanju prihodnosti. Kot že rečeno, je to organiziral odbor regij. Potem so podpisali skupno izjavo, 332 političnih predstavnikov regij je podpisalo to izjavo, in sicer iz 22 držav članic in pa iz petih medregionalnih organizacij. Zahtevali so, da je kohezijska politika še vedno tukaj v Evropsko unijo po letu 2020. Gospod Markula, gospa Krecu, veleposlanik Peter Javočič, slovaškega predsedstva in pa sama smo vodili to, torej podpisali smo to knjigo. Tukaj vidite knjigo s temi podpisi, to je res zelo velika knjiga. Torej, kot rečeno, 332 podpisov, zelo impresivno in bo dala to knjigo sekretarijatu. Vsi lahko preverite, katere regije iz vaših držav so podprle to izjavo. To je zelo odločna izjava s pomembnimi povdarki in to se nanaša na prihodnost kohezijske politike. Torej, to je za sekretarijat. In še nekaj, še eno obvestilo. Prejšnji teden v Strasburgu smo imeli srečanje med kolikijem komisarjev in pa konferenco predsednikov glede delovnega programa za komisijo za 2017. Srečanje je bilo v več grozdih, v več sklopih, tako kot lansko leto. To je boljši način dela s komisijo. Sama sem bila na dveh teh skupinah, eh, glede MFF-ja, torej večletnega finančnega okvira in pa glede delovnih mest, rasti in naložb. Torej, um, gospod komisar Otinger in pa uh, predsednik eh, odbora za proračun sta so predsedovala prvi skupini. Komisarke Georgijeve ni bilo tam, potem pa drugo srečanje podpredsednik komisije Katajnen je sopredsedoval in pa podpredsednik odbora za zaposlovanje v parlamentu je bil drugi sopredsedujoči. Sama sem bila um, govorica torej, pri drugi skupini in tokrat smo lahko razpravljali o kohezijski politiki in strukturnih skladih in pa vseh naložbenih politikah s tem v zvezi. Izpostavili smo vlogo strukturnih skladov glede oblikovanja novih delovih mest za rast v Evropi in pa kot del investicijske politike v Evropi. To so bila moja obvestila iz zadnjih tednov. Če ni drugih komentarjev oziroma predlogov, gremo lahko naprej na glasovanje. V redu, ja. Torej, eno poročilo je eno mnenje, o tem bomo glasovali. Torej, uredba 13.03 iz leta 2013, ki se nanaša nekatere določbe v zvezi z finančnim upravljanjem za nekatere države članice, torej, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo. Torej, ta zakonodajni predlog se nanaša na člen 24 in člen 120, tretji odstavek, uredbe o splošnih določbah. Oba člena omogočata višjo stopno sofinanciranja za države, ki so v finančnih težavah. Komisija je podala predlog, da se razširi časovno obdobje in da se podaljša to obdobje, ko je višja stopnja sofinanciranja mogoča. Potem ta člen 24, to se v glavnem nanaša na Grčijo, um, člen 123 pa se nanaša na Cipr. Prosili ste me, da sem poročevalka v imenu našega odbora. Na zadnjem sestanku smo sprejeli načelno odločitev, da potrdimo ta predlog komisije brez eh, predlogov sprememb. In naj vas obvestim, svet se je strinjal na Koreperju 21. septembra, da tudi oni potrdijo predlog komisije brez sprememb. Oba posvetovala odbora, ESC in pa odbor Regi, eh, torej ste tudi za ta predlog komisije. Pa še nekaj. Nišče uh, eh, tukaj sprementa ne podaja amedmajev, tudi odbor za proračun, torej podpira naš pristop in drugi odbori več kot deset odborov. Um, se je pa odločilo, da ne bodo podali svojega mnenja. To pomeni torej eno glasovanje o vsem tem in torej glasujemo. Glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Ne še? No, rezultat je tukaj. Ali ste imeli možnost glasovati? Prišlo je do težav? Ne dela. Žal mi je, ampak eh, konec glasovanja. Če ima kdo tehnične težave, prosim to preverite tehnična služba ste tam, ali se daje vse v redu dela? Ja, še vedno težave. Tehnična služba, lahko prosim preverite, kaj se dogaja. Še vedno ni v redu. Pri vas dela? tehnične službe, lepo prosim. Še vedno ne? No, kakorkoli že, konec glasovanja in bomo še enkrat glasovali. Še enkrat bomo glasovali. Torej, glasujemo. Um, glasujemo. Everything is okay? Everybody voted? Je vse ok, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Ok. V redu. Torej smo potrdili ta predlog. 34 vas je glasovalo, 31 za. Hvala lepa. In sedaj še drugo glasovanje. Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe. Mnenje regija. Gospa Breso je naša pročevalka. Želite kaj povedati? Ne. V redu, hvala lepa. 96 predlogov sprememb smo imeli in kar nekaj kompromisov imamo sedaj, zato lahko glasujemo. Torej, najprej kompromis ena. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Nihče? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko zelo težko je videti v tej dvorani. Torej, elektronsko preverjamo predlog 14. Glasujemo. <laughs> The vote is closed. Konec glasovanja. And it is adopted. In je sprejeto. Res mi je žal, ampak morala sem to preveriti, tako da vidimo, kakšna je situacija tukaj v dvorani. Ok, uh, Mr. Van Nistelrooy, I would like to ask you to count the... Gospod Van Nistelrooy, prosim, da preverite, koliko vas je tukaj iz LSE-ja. Eden je preveč iz LSE-ja, eden preveč glasuje. Torej, eden bo odšel, drugi bodo pa ostali. Okay, amendment 15. Sedaj pa predlog 15. Drugi del tega predloga. Torej, tukaj imamo glasovanje po delih. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Seveda, bomo preverili. Drugi del, predloga 15. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrneno. Predlog 17. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrneno. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. Predlog 20. Kdo je za? Proti? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 21. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 3. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 33. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 34. To je za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 35. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 36. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili 36, elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. In je zavrnjeno, se mi zdi. Sedaj pa kompromis štiri. Kdo je za proti vzdržani sprejet? Sedaj pa predlog 46, kdo je za proti vzdržani sprejet? vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? V redu. 46 elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržanje. Spred. Predlog 51, drugi del. Kdo je za? Proti vzdržanje. Spred. Predlog 59, kdo je za? Proti vzdržanje. Spred. Predlog 60, kdo je za? Proti vzdržanje. Spred predlog 61 za, proti vzdržanje zavrnen. Predlog 62, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Mislim, da. Želite preveriti? 62, preverjamo. Glasujemo elektronsko. Thank you. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 80, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da zavrneno. predlog spremembe 81, kdo je za, proti, vzdržane, zavrjeno. Predlog 82, kdo je za, proti, vzdržane, sprejet. 83, kdo je za, proti, vzdržane, zavrjeno. Predlog 84, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto predlog 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrno. Predlog 86, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 87, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. 87 preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Sedaj pa predlogi od 88 do 91 so isti. Kdo je za? Proti? Vzdržani mislim, da je sprejeto, bi radi preverili. Je sprejeto, v redu. 92, kdo je za? proti je brezpredmeten. V redu. Se pravčujem. Sedaj pa kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog 96. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrjeno in sedaj še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. 32 vas glasovalo, 28 um, je bilo za. Hvala lepa. In smo končali z glasovanjem. sedaj gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Gospod Nilsen je pripravil to poročilo, torej celostna politika EU za Arktiko. Komisija in pa visoka predstavnica Unije za Arktiko zunanje zadeve in varstvo politiko sta pripravili skupno sporočilo z naslovom Integrirana politika EU za Arktiko. To je bilo aprila to leto. Afet in Envi sta se odločila, da bosta pripravila poročilo na lastno pobudo na to temo skupaj um, torej z upravo pravila 55. Prosim, da ste čim tiši. Če imate zelo pomembne pogovore, prosim, da to opravite zunaj. Hvala. Gospod Nilsen, poročevalec, bo pripravil predlog mnenja. To mnenje izpostavlja glavne regionalne vidike Arktike in te politike Arktike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 Najlepša hvala za besedo. Zdi se mi zelo dobro, da lahko odbor regij pripravi mnenje, ki je povezano z Arktiko. Ponavadi takšno mnenje namreč pripravlja odbor za zunanje zadeve ali pa odbor za okolje. Torej, ni bilo vedno tako, da je imel odbor regij priložnost pripraviti mnenje in stališče glede tega vprašanja in žal nam je za to. Namreč obstaja perspektiva regionalnega razvoja, ki je tukaj pomembna. Žal bi bilo torej, če ne bi eh, parlament pripravil tudi preko našega odbora stališče glede tega pomembnega področja. Obstajajo namreč tudi drugi aspekti, ne samo zunanje politični in ekološki v tej regiji. Konec koncev tam ne živijo samo ribe in severni medvedi, ampak tudi ljudje. Enako velja seveda tudi za Grenlandijo. Tudi tam živijo ljudje, živijo v skupnosti in poskušajo razviti svoje pokrajine, si želijo ustvariti nova delovna mesta in tako naprej. Prav zato jih je potrebno upoštevati in pripraviti stališče glede njih. Točno na to sem se tudi osredotočil, namreč eh, teritorijalno sodelovanje v Evropske uniji mora biti čezmejno. Le na tak način bomo lahko dosegli napredek tudi na Arktiki. Tudi zato se moramo zauzemati za nadaljno financiranje tega področja. Že dalj časa govorimo o tem in eh, želimo si, da bi se Evropska unija vključila v. A, eh, arktični svet, kjer bi bila opazovalec in sicer ne bi imela omejitev pri tem statusu. Torej, na tak način bi lahko uspodbudili rast in delovna mesta v teh regijah. Obstajajo pa tudi negativni aspekti, ki jih moramo navesti. Namreč prisluhniti moramo regijam, ki tam živijo, ljudem, ki tam živijo, namreč oni dobro razumejo stanje v teh regijah. Poznajo pa tudi veliko stvari glede varnostne politike. Res je, da tam ni veliko prebivalcev, ampak včasih je zelo pametno, da jim prisluhnemo. Ustvariti bi morali nek redni forum za komunikacijo z temi regijami, namreč na tak način bi bolj upoštevali glas teh zadevnih regij. Poleg tega bi morali uspodbujati tudi raziskovanje tam. Ne gre samo za okolje, ampak predvsem tudi za turizem, za okolju prijazna podjetja in tako naprej. Veliko MSP-jev deluje v tej regiji, ki so pripravila zelo inovativne poslovne modele in tehnologije. Vse to je potrebno upoštevati in priznati. Že dolgo obstaja predlog, da bi ustanovili informacijski center EU Arktika in eh, sedež tega centra bi bil v mestu Orovanjemi na Finskem. Vključil sem tudi ta predlog in eh, parlament bi se moral zauzimati za to. To je torej stališče, kar se tiče regionalne politike in To zamisel moramo vključiti v politike drugih odborov. Če ima kdo kak komentar, bom seveda zelo vesel in ga bom tudi upošteval. Thank you. Thank you, Mr. Nielsen. Um... Hvala, gospod Nielsen. Besedo bi kar takoj dala poročevalcem v senci, kar izvolite. Gospod Kiram. Thank you very much, madam. Uh... Najlepša hvala. Ja, tukaj delujem kot nekakšen posrednik med odborom za zunanje zadeve, kjer sem polni član in odborom regij, kjer sem namestnik. Z veseljem pa bom podprl kolega Nilsena pri njegovem pristopu. Ena izmed ključnih točk je to, da povemo, kako pomembno je, da se pripravi teritorijalno sodelovanje za Arktiko. S tem moramo nadaljevati tudi po koncu trenutnega večletnega finančnega okvira, se pravi po koncu tega desetletja. ELS lahko podpre tudi navedeno zamisel, da bi se morala EU bolj vključiti v arktični svet in da bi morala tam pridobiti status opazovalcev. V osnutku besedila je zapisano, da potrebujemo boljše sodelovanje z lokalnimi akterji v tej regiji, torej z lokalnimi oblastmi, pa tudi ti lokalne oblasti morajo bolje sodelovati med seboj. Potrebujemo namreč več povratnih informacij strani ljudi, ki živijo in delajo v tej regiji. Všeč mi je tudi zamisel, da so inovacije zelo pomembne v arktični regiji. Te bi lahko namreč kompenzirale dejstvo, da je tam manj človeških virov. Prav zato moramo podpreti inovativne poslovne modele in tehnologije v tej regiji. Kot član odbora za zunanje zadeve pa bi dodal še naslednje. Arktike ne moremo razumeti samo kot eh, regijo naših sosednjih držav in partneric. Gre zamre za regijo, kjer je veliko geopolitičnih strateških interesov, ki si včasih nasprotujejo, naprimer, kar se tiče transporta, energetike in tako naprej. Regionalna politika v obmejnih regijah, ni v celoti v pristojnosti eh, regionalnih zadev. Tukaj obstaja tudi zunanje politična dimenzija in prav zato bi dodal nekaj stvari v ta predlog. Kot veste, je Rusija pomemben igralec v arktični regiji. Rusija krši mednarodna pravila in prav zato moramo biti realistični tukaj, glede tega, kakšne posledice bo imelo to obnašanje, pozitivne ali negativne posledice za evropsko arktično politiko. Všeč pa mi je tudi ideja, da se pripravi informacijski center o Arktiki na finskem. Sam prihajam iz Estonije, ki Arktiki ni tako blizu. Ampak Estonci lahko v celoti podprejo to, da se center ustanovi v sosednji Finski. Hvala. Najlepša hvala. Potem pa gospod Rur, ki je poročevalec v senci. Thank you, uh, Chairman, and, uh... Hvala lepa, predsedujoča. In lep pozdrav vsem kolegom v tej malce nenavadni dvorani. Zahvalil bi se poročevalcu za delo na tem mnenju in EKR, ki ima finske in danske člane, uspodbuja to, da bi se ustanovil eh, forum deležnikov za Arktiko in seveda na tak način lahko izboljšamo mreženje, ozaveščanje, razvoj mednarodnih projektov in izmenjavo informacij. takšen forum bi bil začasen, ampak eh, upamo, da bo komisija vključila v svoje načrte tudi finančno spodbujanje tega foruma dolgoročno. Kar nekaj nacionalnih organizacij že obstaja, ki imajo kot svojo pristojnost upravljanje Arktike. Najpomembnejši je Arktični svet, tam že obstajajo Danska, Finska in Švedska kot polne članice. Prav zato EKR prosi, da se spoštujejo um, pravice teh držav. Namreč oni so primarni udeleženci in akteri v arktični regiji. Evropska unija seveda lahko nadaljuje za financiranjem teh uh, oddaljenih regij ampak Evropska unija mora prevzeti dopolnjujočo vlogo, ne pa prevzeti vlogo držav, ki so že članice v arktičnem svetu. Arktični svet je zelo pomemben in eh, tudi arktična regija je pomembna, predvsem kar se tiče raziskav glede podnebja. Zelo dobro je, da bo v tem forumu deležnikov eh, pomembna prioriteta raziskave glede podnebja ampak to razmerje moramo čim bolj izkoristiti. Namreč v zadnjih letih je bilo veliko doseženega, naprimer 200 eh, milijonov evrov je bilo namenjenih obstoječim projektom za raziskave in inovacije, še več sredstev je prišlo iz obdobja 2020 in eh, kot veste, obstajajo tudi neevropski partnerji v teh raziskavah. Iz teh raziskav se moramo nekaj naučiti in deliti ta znanja. IKR vzpodbuja komisijo, da se eh, vzpostavitev arktičnega informacijskega centra v rovanju miru sprovede pravočasno in v obstoječih možnostih za proračun. Hvala, gospod Tako, izvolite. Hvala, predsedujoča. Če sem pravilno razumel, lahko govorim finsko. Namreč eh, Najboljši finski tolmači so z nami, tako da bodo stolmačili vse, kar lahko povem. Arvoisa puheenjohtaja. Najlepša hvala, torej še enkrat, spoštovani kolegi, spoštovana predsedujoča. Zahvalil bi se kolegu Nilsnu za pripravo zelo dobrega predloga mnenja mnenje dobro prikazuje dejstvo, da je Arktika območje, kjer potrebujemo veliko sodelovanja in enake pogoje za vse. Potrebno se je zavezati strokovnega znanja, ki tukaj obstaja, spodbujati pa moramo raziskave in inovacije. Vse to bo res koristilo lokalnim podjetjem ter predvsem MSP-jem v tej regiji. Povdariti moramo tudi to, da strukturni skladi uspodbujajo aktivne raziskave tukaj. Na tak način se lahko ustvarijo delovna mesta in gospodarska rast. Ti skladi bodo ključnega pomena tudi v prihodnosti. V prihodnosti moramo se osredotočiti predvsem na evropske arktične regije. Upoštevati moramo celotno Arktiko, ampak spodbujati moramo predvsem sodelovanje znotraj Evropske unije. Prav zato je ta forum deležnikov zelo dober način za spodbujanje oprijemljivega sodelovanja. Arktika je edinstven ekosistem, ki predstavlja veliko tvegan, pa tudi priložnosti. Arktični informacijski center bi nam resnično pomagal pri tem, da razmišljamo o Arktiki dolgoročno. Ustanovitev tega centra v mestu Rovanjemi pa bi pomagalo pri razširjanju informacij o Arktiki. Te bi bile bolj dostopne. Torej, pred nami je nekaj izzivov, ampak. Eh, mislim, da je ta dimenzija pomembna in da na ta način lahko Evropa komunicira z Islandijo, Norveško in Rusijo. Na tak način bi lahko nadaljevali z razpravami o pomembnih temah, kot so raziskave, energetika in tako naprej. Tudi kar se tiče prometa, je ta severna regija pomembna. Obstajajo določene omejitve, In tukaj imamo tudi ruske sankcije, ki nas omejujejo. Ampak povezave z Rusijo so vseeno pomembne in jih ne smemo kar spregledati. Še enkrat bi povdaril, da je Jens opravil zelo dobro delo in da gre tukaj gotovo za dobro mnenje. Veseli me, da bomo ulagali sredstva v arktično regijo in da bomo arktični informacijski center ustvarili v mojem domačem mestu Orovanjemu. Gospod Rupe, v imenu gospoda Škrleca. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Za začetek naj se zahvalim pripravljalcu mnenja, zato ker je res opravil zelo dobro delo zeleni lahko podpremo večino besedila. Tukaj je govora o velikem potencijalu arktične regije, predvsem tudi kar se tiče zaposlovanja. Razmisliti pa moramo tudi o trajnostnem razvoju in trajnostnem zaposlovanju. To morata biti temelja za rast in razvoj arktične regije. Gre za načelo, ki bi ga bilo dobro še naprej razviti, seveda v povezavi z inovacijami in raziskavami. Evropski skladi morajo biti primerni temu namenu, kar je potrebno izpostaviti v mnenju. Doseganje ambicioznih ciljev na področju trajnostnega razvoja je tukaj ključno, ampak upoštevati moramo tudi kakovost upravljanja in administracije. Lokalne skupnosti moramo vključiti v sprejemanje odločitev in v izvajanje različnih politik. Sodelovanje z lokalnimi oblastmi je torej ključnega pomena. Lokalne skupnosti in lokalne oblasti pač najbolje vedo, kaj je potrebno. Najbolje poznajo izzive in tudi potencial te regije. Če torej ne bomo vključili te upravne ravni v sodelovanje, potem ne bomo pripravili dobre, aktivne in učinkovite politike. Bolj se moramo posvetiti sodelovanju med regijami v Arktiki. Začeti moramo z čezmejnim sodelovanjem in več pozornosti nameniti občutljivemu eh, ekosistemu tam. Evropska arktična politika mora pri pomoči k trajnostnemu razvoju evropskega dela Arktike, pa tudi drugih delov. Prispevati moramo k splošni politiki za boj proti podnebnim spremembam Evropske unije. Na tak način lahko prispevamo k že obstoječim politikam držav članic in bolje dosežemo naše zastavljene cilje. Naš eh, poročevalec v senci se žal sestanka danes ni mogel udeležiti. Thank you, and Ms. D'Amato. Najlepša hvala, gospa D'Amato, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Rada bi se zahvalila kolegi za pripravo tega mnenja. Rada bi povdarila, da v konkretnem odstavku v tem mnenju kolega povdarja, da bi na Arktiko morali gledati kot na nek raziskovalni prostor, tudi ko gre za trajnostno industrijo, ekoturizem, ko gre za novo ekološko tehnologijo. To je zelo pomembno tudi z vidika MSP-jev, ki tu lahko cvetijo tudi zahvaljujoč inovativnim podjetniškim modelom in zahvaljujoč inovativni tehnologiji. Bi pa rada dodala še to, da ne smemo pozabiti na veliko dodano ekološko vrednost te regije. Predvsem je regija trenutno ogrožena zaradi taljenja ledenikov, do katere prihaja zaradi podnebnih sprememb. V okviru za 2014-2020 smo določili tudi, da bi morali zmanjšati emisije, zato bi vsi regionalni in nacionalni programi morali upoštevati tudi ta energetski vidik, poskrbeti za trajnostne inovativne rešitve predvsem prihaja do topljenja ledenikov na Arktiki zaradi ameriških in industrijskih podjetij, s tem se ogrožajo vrste, to pa ogroža seveda raznolikost ekosistema, s tem se istočasno nevarno povečuje tudi vodna gladina. Želimo si, da bi v okviru foruma resno obravnavali tudi predlog pomembne nevladne organizacije Greenpeace. -a ki pravi, da bi morali oblikovati neko arktično zatočišče, v okviru katerega bi bilo prepovedano opravljati kakršne koli ekstrakcijske dejavnosti. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da nihče drug ne želi spregovoriti. Gospod Nilsen, bi se radi odzvali na to? Uh, me, se upravičujem. Gospod eh, Nilsen, ali bi želeli prisluhniti komisiji najprej? Ja, se upravičujem, tukaj sem naredila napako. Gospod Juročevič in eh, gospa Kirilo sta predstavnika Evropske komisije. Izvolite. Yes, thank you, Boris Raševič. Najlepša hvala. Boris Raševič, prihajam iz eh, službe za zunanje delovanje in eh, se vam zahvaljujem za to zelo zanimivo razpravo. Evropska komisija je seveda pomagala pri pripravi skupnega sporočila in naša zamisel je bila, da poudarimo konstruktivno sodelovanje v arktični regiji. Vsi poznamo geopolitični kontekst, ampak na regionalni ravni poteka dobro sodelovanje tudi z Rusijo. Enako velja tudi za arktični svet, prejšnji teden sem v Portlandu sodeloval na zasedanju eh, višjih uradnikov Arktike. Tam sem bil kot opazovalec in Kanada, Rusija, Norveška, Danska, Islandija zelo dobro sodelujejo. Napetosti v tem okviru v bistvu ni oziroma so zelo majhne. Obstajajo tudi drugi forumi, kjer dobro sodelujemo. Tukaj je tudi druga dimenzija, politični okvir. Poleg tega pa imamo eh, regionalni svet eh, Berencovega morja. Tudi tam je Evropska unija članica skupaj z Norveško, Rusijo in Islandijo. In tam imamo zelo dobro aktivno sodelovanje, tudi več čezmejnih programov. Tudi z Rusijo so ti programi zelo učinkoviti. Naša zamisel je torej, da ne ospodbujamo napetosti v tej regiji, ker je namreč za države, ki imajo skupne interese in so pripravljene na sodelovanje. To je zapisano tudi v Evropski globalni strategiji za eh, strateško sodelovanje. Vrnil bi se še k pomembnosti evropskih arktičnih regij. V našem sporočilu smo poskušali zapisati več o vprašanjih, kjer je pomembno regionalno in večstransko sodelovanje. Pariški sporozum in njegovo izvajanje sta tukaj prioriteta. Predlagamo pa tudi, da bi imeli forum deležnikov, kjer bi koordinirali aktivnosti in eh, spodbujali naložbe v to regijo. Ta forum dobro deluje in bo verjetno naslednjega junija pripravil večji dogodek na Finskem. To bo velik menik za ta forum deležnikov, ki, kot rečeno, dobro deluje. Za konec bi povedal še to, da smo v tem sporočilu enako pomembno omenili zaščito okolja, zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb, znižanje podnebnih sprememb in trajnostni razvoj. Ta pa vključuje tudi podporo domorodnim ljudstvom. Vse to so prioritete na enaki ravni kot mednarodno sodelovanje, o tem sem pač že spregovoril. To skupno delo na področju Arktike spodbujata tudi razvoj in eh, inovacije. Kot veste, je v Washingtonu potekal sestanek ministrov v septembru ki so govorili o znanosti in raziskavah v arktični regiji. Pripravili so skupno izjavo oziroma deklaracijo, ki so jo ministri podpisali. In Evropska unija je bila sopodpisnica, ter je tudi prispevala k tej izjavi. Tam je bilo naprimer izpostavljeno, da je Evropska unija eden izmed večjih um, finančnih podpornikov raziskav v arktični regiji pride preko obzori 2020. Mi smo prispevali naprimer 40 milijonov evrov za raziskave in to so gotovo prispevki, ki jih arktične države zelo cenijo. Toliko za enkrat besedo bi dal še kolegici. Okay, so my name. Najlepša hvala, imam je Joana Kelova in eh, delam za DG Regijo tri komentarje imam. Prvič bi se vam rada zahvalila za to, da ste priznali pomembnost medregionalnega aspekta. Zahvaljujem se vam, da ste priznali pomembnost teh, tega sodelovanja in da bo to pomembno tudi še naprej. V DG regijo imamo osem programov, ki so relevantni za to območje. Imamo dva programa za Finsko, dva za Švedsko in tudi programe za čezmejno sodelovanje. Ti programi zelo dobro delujejo in so tudi učinkoviti. Če ste si prebrali sporočilo, ste verjetno videli, da obstaja tudi medregionalni program, ki je še posebej izpostavljen. Ta ima tudi veliko nalogo, namreč v sporočilu piše, da da je Interreg program za Severno Arktiko vzpostavil mrežo upravnih oblasti in deležnikov v programih za regionalni razvoj na Arktiki. Sama sem uradnica, ki je pristojna za ta program in lahko vam povem, da so že začeli s svojim delom. To dobro poteka, imajo delovno skupino in tam sodelujejo tako glede evropskih programov, kot tudi glede eh, naprimer ruskih. Za tiste, ki vas ta severnoarktični program zanima, sem pripravila nekaj poročil, ki sem jih sedaj prinesla s seboj in eh, če koga to zanima, vam to z veseljem tudi dam. Najlepša hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Gospod Nilsen, izvolite. Tak, spoštil. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala lepa za celotno podporo. Stališče lahko seveda tukaj in tam še vedno izboljšamo, naprimer bolj lahko povdarimo trajnostni razvoj v mnenju. Poleg tega me zelo veseli tudi to, da se je veliko ljudi zauzelo za okrepljeno regionalno sodelovanje v tej regiji. Sam sem obiskal to regijo, naprimer, ko se je eh, začel projekt za povezovanje malo poseljenih območij na severu Arktike. To mrežo moramo dodatno izgraditi in izboljšati sodelovanje. Namreč ne gre samo za upravno sodelovanje, ampak tudi za to, da se lokalno prebivalstvo vključi v te programe. Po drugi strani pa ne vem, ali je najboljša zamisel, da bi zunanje politična vprašanja vključili v mnenje. Dva odbora sta že pristojna za to. Odbor za zunanje zadeve in odbor za okolje. Če želimo biti mi pristojni za svoje mnenje in če želimo, da je to mnenje dobro pripravljeno, se moramo osredotočiti na lastne teme, namreč na lokalne in regionalne pristojnosti. Mislim, da je dovolj, da ohranimo samo te aspekte mnenja. Drugače pa se že sedaj veselim vaših konkretnih predlogov glede tega, kako izboljšati mnenje. Hvala. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala. Tako, zaključili smo za to razpravo. Naj vas opomnim, da imamo čas za pripravo predlogov sprememb do 5.30 popovdne v ponedeljek 17. oktobra. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Naslednja točka je predstavitev namestnika direkt, generalnega direktorja za politike in uh, spoštovanje pravil v Evropski komisiji, gospod Martin. Ta bo prispel ob 10 in 15 minut. Torej, imamo 12-13 minut za odmor za kavo. Torej, do 10 in 15 imamo odmor.

tonight, 0774.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

zbor izgradi se posljednje vjetnice odlično. Lego, ajde, nije tako kreativno nije ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super dečko, simpatičar, nasmija, uvijek ljudi ga vole, sve ljudi znaju. On sad realizira sve su veće, on je to sve su to sad ići. Evo bih na vladi to ide, na kraju krajeva, jer to ide po inerciji, da je to tako da ja nemam problema na to. Da samo stavim neki mail, jer znaš, doktor je Milano i postavio mail, da se mi kada malo da ide ovako na svu stranku kontu. Ja. Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat? Gospe in gospodje, prosim, da sedete na svoja mesta, da nadaljujemo z današnjim programom. like welcome... Lepo pozdravljam gospoda Nikolasa Martina, namestnika generalnega direktorja za politiko, uspešnost in skladnost pri generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko v Evropski komisiji. 14. septembra je komisija sprejela Predlog omnibus, kot se imenuje, to je del svežnja predlogov, ki se nanašajo na umestni pregled ali spremembo večletnega finančnega okvira. Predlog spreminja finančno uredbo, zato da bi se zadeve poenostavile, da bi se zmanjšalo pravno breme za vse tiste, ki se ukvarjajo s projekti, ki jih podpiramo na evropski ravni predlog poleg tega vsebuje tudi kar nekaj specifičnih določb za posamezne sektore, še posebej v členih 262 in ostalih od tega člena naprej. Vnašajo se številne vsebinske spremembe, ne zgolj redakcijske spremembe, tudi ko gre za ključna vprašanja. Mi smo seveda v postopku sprejemanja odločitev v zvezi s tem predlogom. Več odborov se s tem ukvarja. Predsedniki odborov so imeli konferenco prejšnji teden v Strasburu. O tem smo govorili še enkrat, bomo o tem govorili 25. oktobra. Zato me res zanima, kakšen bo prispevek strokovnjaka strani komisije v zvezi s tem predlogom. Upam, da si bomo na tej podlagi tudi laže ustvarili mnenje o tem predlogu. Gospod Martin. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za vaše povabilo, da pridem na sestanek odbora in da vam predstavim predlog komisije. To je zagotovo pravi trenutek, da upravim to predstavitev, da vam predstavim tudi obrazložitev, zakaj smo podali tak predlog, kot smo ga. Tudi meni je vedno veliko veselje priti na obisko vaš odbor. Sam se bom osredotočil na spremembe, ki smo jih unesli v zvezi s kohezijsko politiko, torej kaj smo predlagali, kaj bo vplivalo na regulativni okvir za kohezijsko politiko. Da zadeve postavim v kontekst. To je del svežnja komisije, ki se nanaša na umestni pregled, na spremembo večletnega finančnega okvira. Tako da je to zelo povezano tudi s tematikami, ki jih je komisija izpostavila v svojem sporočilu v zvezi z novimi izzivi, v zvezi s fleksibilnostjo, ko gre za uporabo evropskega proračuna. Ključne točke so vezane na to, kaj lahko mi storimo za to, da pospešimo izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, kaj lahko storimo, da bi bilo izvajanje bolj enostavno, bolj usmerjeno na uspešnost. To je sam kontekst, znotraj katerega je komisija podala te predloge. Kot verjetno veste, gre za velik svežen, imenujemo ga omnibus, ker je sestavljen iz večjih delov. Sprememba finančne uredbe, naprimer, potem imamo uh, pravila, ki veljajo za posamezne sektorje. Mi smo namenoma vse skupaj obravnavali v okviru istega svežnja, kajti spremembe finančne uredbe so vezane tudi na spremembe v posameznih sektorjih. Vse skupaj se povezuje tudi s poenostavitvijo in uspešnostjo. Sam se bom osredotočil na tiste elemente, ki se nanašajo predvsem na kohezijsko politiko in na evropske strukturne investicijske sklade. Vse skupaj bom predstavil v kontekstu štirih tematik, ki jih lahko razberete na prosojnici. Zmanjšati želimo upravno breme za upravičence, izboljšati sinergije z evropskimi instrumenti, potem uskladiti finančne instrumente ter povečati fleksibilnost za naložbe v državah članicah. Kot boste videli, obstaja nekaj specifičnih, pomembnih novih elementov, ki odražajo predvsem dejstvo, da imamo na voljo Evropski sklad za strateške naložbe, torej EFSI. Tega sklada nismo imeli, ko smo sprejeli to zakonodajo. Poleg tega želimo stvari nekoliko izpiliti. V zakonodajnem postopku se večkrat izkaže, da bi nekatere določbe lahko bile nekoliko bolj enostavne ali pa bolj jasne. Poleg tega smo upoštevali delo, ki ga je opravila skupina na visoki ravni, ki tudi spremlja poenostavitev, podale kar nekaj priporočil. Ta so seveda ugrajena v ta predlog. Konkretna določba se nanaša tudi na solidarnostni sklad, ki ga bom prav tako izpostavil. Začnemo lahko kar s tem prvim vprašanjem, ki nam je vsem seveda v interesu. Kako lahko poenostavimo vse skupaj, kako lahko zmanjšamo upravno breme za upravičence? Predvsem gre za poenostavljene stroškovne možnosti, torej kako lahko upravičenci izkoristijo ta sredstva, te sklade, ne da bi morali hraniti čisto vsak račun za vsak porabljen evro. Imeli smo cel niz določb s tem v zvezi. Kar sedaj počnemo v tem svojem predlogu je, da skušamo te določbe razširiti in uskladiti posamezne elemente, ki so se nanašali konkretno na sklade. Naprimer, zgornje meje smo odpravili za pavšalne zneske, pavšalni zneski so ena od možnosti, vendar smo zadeve omejili, teh omejitev sedaj ni več. Še en element, ki bi lahko sprožil polemično razpravo. Zavezujoča eh, je uporaba stroškovne učinkovite možnosti. Države članice in upravne organe resnično silimo v to, da uporabijo to možnost, da uporabljajo eno ali drugo možnost za poenostavljene stroške pri zneskih pod 100 tisoč evrov. Tudi pri ETC-ju smo razširili pavšalne zneske. Poleg tega smo ohranili nekaj, kar je prej veljalo zgolj za Evropski socialni sklad. Tudi drugi upravičeni neposredni stroški bi lahko bili vključeni v izračun stroškov za osebje. Obstaja kar nekaj inovativnih načinov, kako poenostaviti stroške, kako poenostaviti plačila. Imamo osnutek proračunske metode, to je posebej prirejena metoda za izračunavanje stroškov operacij. Želimo si, da bi to metodo uporabljali za vse sklade. Uporabljamo pa tudi tisto, kar je zapisano v finančni uredbi. V uredbo o skupnih določbah smo vključili to določbo. financiranje ne bo več vezano na specifične pogoje. Mi smo želeli plačila vezati predvsem na uspešnost in na rezultate. Komisiji smo dali možnost, da ustvari neke vrste poenostavljene stroške off the shelf za konkretne sektorske operacije v smislu to je, metodologija v delegiranem aktu, jo lahko popravimo, to metodologijo lahko uporabite in lahko ste prepričani, da jo bomo sprejeli. Verjetno se spomnite, da je ena od inovacij v skupni uredbi bila vezana na skupne akcijske načrte. Lahko zamaš del programa, izpolniš ta del programa tudi preko rezultatov na rezultate usmerjenega sistema oziroma sistema, ki temelji na pogojih. Zamisel kot takšna je bila odlična, vendar ni nihče uporabil. Interesa niso pokazali za to možnost, zato je postalo očitno, da je treba zadeve spremeniti, da bo ta možnost bolj prijazna do uporabnikov. Nam se zdi to pomemben preizkus tega, ali se lahko sklade izvaja na drugačen način ali lahko sredstva zagotovimo na drugačen način. Mi smo skušali znižati prage, ko gre za javno podporo, ko gre za minimalne izdatke. Državam članicam smo želeli omogočiti, da vse skupaj najprej preverijo v okviru pilotnih projektov. Pri skupnem, prvem skupnem akcijskem projektu oziroma načrtu nismo imeli teh minimalnih meja. Tam smo preverjali zgolj vsebinske zahteve, zagotovili smo tudi možnost da se ne vzpostavi ločen usmerjevalni odbor za skupni akcijski načrt. Lahko uporabite odbor za nadziranje programa. Torej skušamo uskladiti vso to delovanje. Mislim, da bodo te možnosti prav zaradi tega tudi bolj privlačne, ko bodo enkrat te spremembe izpeljane v praksi, pa jih bomo spodbujali in tudi države spodbujali, da jih uporabijo kot pilotne projekte, ker se nam zdi, da bi bil to lahko uporaben model, na podlagi katerega bomo lahko gradili tudi po obdobju 2020. Potrebujemo pa določene praktične izkušnje s tem v zvezi. Tu je prvi razdelek, ko gre za zmanjševanje upravnega bremena. Sedaj bi rad povedal par besed o izboljšanju sinergij Vem, da je vaš odbor bil zelo osredotočen na to vprašanje. Na številnih področjih, tudi pri obzorju 2020 in tako naprej, smo preverjali ta vidik. Eden od novih elementov je, kot rečeno, EFSI. EFSI je nastal pred enim letom. Eno od vprašanj, ki se je spostavilo, je potreba potem, da zagotovimo visoko stopnjo komplementarnosti med ESI skladi, torej strukturnimi investicijskimi skladi in tem novim instrumentom, ki ga upravlja EIB. Ker nam zadeve niso bile dovolj znane, smo le težko vključili ta element v predlog. Mislimo pa, da obstaja možnost, da se ta dva instrumenta povežeta. Objavili smo tudi neke vrste brošuro, v kateri to pojasnjujemo. V vsakem primeru pa smo želeli stvari poenostaviti. Kmalo se bom tudi dotaknil, kakšen pristop smo uporabili za dosego tega cilja. Poleg tega smo izpilili osnutek predloga določbe, ki pravi, da lahko isto operacijo financirate iz različnih virov. To je ena od možnosti, ki tudi skladom ESI omogočajo, da sodelujejo z obzorjem 2020. Naprimer imate neko operacijo, ki dobiva sredstva iz obeh virov. Eno od vprašanj se je seveda povezovalo tudi z revizijsko sladjo, kako bi lahko spremljali porabo. Odločili smo se za prorato, financiranje, ne vem, 70 odstotkov sredstev boste prejeli iz programa za regionalni razvoj, naprimer, preostalih 30 odstotkov pa lahko zagotovite z kakšnega drugega programa ali z drugega sklada, kot je obzorje 2020, naprimer na področju raziskav. Šlo je torej za izpiljanje samih operacij. Če se lotim podrobnosti, kako lahko ESIF združimo z EFSIM? V predlogu boste lahko razbrali, da obstajata dejansko dve možnosti. Naj začnem s to klasično možnostjo, kjer upravni organ želi uporabiti sredstva iz programa ESIF in ta sredstva združiti z razpoložljivimi naložbami iz EFSIA, torej na podlagi razprav z EIB-jem. Tisto, kar predlagamo, je, da če obstaja ta kombinacija, to sproži tudi uporabo specifičnih določb v novem členu, ki smo ga namenili prav temu. Gre za nov način zagotavljanja finančnih instrumentov, z katera veljajo specifična pravila, ki bodo tudi poenostavila vzpostavljanje te kombinacije med dvema instrumentoma. Zato, da bi zagotovili določene varovalke pri uporabi skladov ESIF, smo rekli, da bi morali določiti prak, kolikšna je zgornja meja udeležbe. EFS je namenjen temu, da zagotovi tudi dodatna zasebna sredstva in če se karkoli financira tudi z ESIF-om, moramo podati ustrezno argumentacijo, zakaj se lahko uporabi ta sredstva, glede na to, da je v okviru prvega strukturnega finančnega instrumenta prišlo do izgube. Imamo torej določbo, ki pravi, da vse skupaj ne bi smelo priti z eh, tega ESIF sklada vsaj ne več kot 25 odstotkov. Potem obstaja cel niz pravil, ki se nanašajo na usklajevanje. Mi si želimo imeti enoten nabor pravil za oba instrumenta. Zadeve bi bile s tem tudi bolj jasne, kar zadeva ex ante, ocenjevanje, poročanje, tudi to bi se poenostavilo. Omogočamo tudi 100-odstotno sofinanciranje, se pravi upravni organi bodo lahko prevzeli sklad za neko investicijsko platformo, ki jo vzpostavimo v okviru instrumenta EFS in tako naprej. S tem vzpostavimo eno samo referenčno točko, vsaj kar zadeva pravila, ki se uporabljajo. Še eno vprašanje smo morali razrešiti tudi zaradi EFSA. Gre za nov instrument, ki je neke vrste hibridni instrument. Povezuje zasebna in javna sredstva. Kadarkoli EIB investira v, na običajen način, se to obravnava kot zasebni prispevek, ne kot javna sredstva, temveč kot zasebna naložba. Če država članica uporablja sredstva ESI, je to javni denar. EFSI je pa nekje vmes. EFSI se podpira z evropskim proračunom, zato se na njega gleda kot na javna sredstva. Vseeno pa prihajajo sredstva tudi iz EIB-ja, tako kot vse ostale naložbe. Zato imamo neko vrzel pri opredeljevanju tega, kako naj vse skupaj obravnavamo. Pri določenih strukturnih finančnih instrumentih moramo namreč zapustiti tudi za raznoliko obravnavo različnih vlagateljev. Zato smo morali člen, ki se nanaša na to, na novo spisati, ker smo želeli biti bolj specifični, tudi bolj jasni glede tega, kako naj se obravnava EFSI. Še posebej to pomeni, da je sedaj možno, da se skladi ESI uporabijo za kritje prve izgube. Pravila tu sedaj tudi specifično in natančno predeljujejo. Se pravi, ko gre za tako imenovano junior tranš v financiranju. Mi želimo še nadalje razširiti izvajanje EFSI-ja preko celotne unije. Ne želimo, da bi se ta sklad preveč osredotočal zgolj na tiste regije, kjer je stopnja tveganja nižja in kjer je laže pridobiti sredstva za financiranje projektov tudi naprimer strani bank. Potrebujemo pojasnila, potrebujemo tudi pravno varnost in gotovost, če želimo seveda pritegniti ulagatelje. To je torej prva možnost. Obstaja še ena možnost, ki se je pojavila in sicer zaradi novega člena v finančni uredbi, gre za člen 125, Ta vsebuje dva elementa. Sam bom omenil element, ki državam članicam omogoča, da uporabijo del ESIF sredstev za to, da se vrnajo v proračun Evropske unije, s tem pa se lahko uporabi ta okrepljena možnost za nošenje tveganja strani EFSI-ja. Država lahko torej prosi, da se prenese del sredstev iz EFSI-ja nazaj v evropski proračun, ker se s tem lahko poveča raven financiranja, ki je opredeljena kot zadostna za podporo EFSI-ja. S tem se tudi poveča investicijska zmogljivost Evropske investicijske banke. V tem primeru je ta del prenešenih sredstev oduzet ven iz okvira ESI, prenese se v EFSI, kjer se s tem zagotovijo večja sredstva za financiranje, s tem pa se zaobide tradicionalni postopek. Če želimo, da bi člen 125 deloval v praksi, moramo spremeniti tudi sam način delovanja, kako naj države članice podajo prošno, do katerega roka, vse skupaj pa lahko deluje zgolj za dodeljevanje sredstev v prihodne, ne tisto, kar je že bilo opredeljeno znotraj proračuna. Obstaja še nekaj drugih sprememb, vsaj kar zadeva finančne instrumente. Sam bi rad to pojasnil. Verjetno se spomnite, da smo v uredbi o skupnih določbah imeli cel sklop določb, ki se nanašajo na finančne instrumente, ker smo želeli zagotoviti enoten, jasen nabor pravil, zlasti, ko gre za to, kako naj uporabljamo vedno večje število finančnih instrumentov. Ugotovili smo, da obstaja potreba potem, da se nekatere od teh določb poenostavijo oziroma da zagotovimo večjo mero fleksibilnosti, kot je bila na voljo. Prva točka, ki je res pomembna s tem v zvezi in gre za vsebinsko spremembo, se pojavlja pri sami izbiri upraviteljev skladov. Upravljanje skladom je neke vrste storitev, zato to zajema direktivo o javnih naročilih. Država mora izpeljati celoten razpisni postopek, v okviru katerega potem dodeli pogodbo upravitelju. Zato EIB in EIF sklepata pogodbe s tem v zvezi, ker tako nalagajo določbe pogodbe. Tisto, kar mi predlagamo, je, da se neposredno dodeli pogodba za upravljanje sklada in sicer strani države članice za nacionalno promocijsko banko. Nacionalne promocijske banke želimo narediti enakopravne EIB-ju, če izpolnjujejo določene pogoje. To smo storili na zahtevo nekaterih držav članic. Poleg tega pa smo tudi v okviru skupine na visoki ravni za poenostavitev slišali predloge v tej smeri. Na tak način bomo zagotovo poenostavili vzpostavitev in upravljanje finančnimi instrumenti. Državam članicam bomo omogočili, da neposredno dodeljujejo pogodbe za upravljanje skladi in sicer bankam v javni lasti, ki so jih vzpostavili prav v ta namen. Še en element, ki je vezan na pobudo za MSP, je verjetno se spomnite, da se je v pogajalskem procesu o uredbi ta predlog podal relativno pozno. Do tega je prišlo zato, ker smo potrebovali likvidnost za podjetja in to čim hitreje. Na začetku so bile zadeve relativno počasne. Kot rečeno, relativno pozno v procesu se je podal ta predlog, ko so države že sprejele določene odločitve, ampak pet držav članic že uporablja to pobudo. Očitno je, da je smiselno razširiti možnost uporabe tega instrumenta do konca obdobja. Spremembe, ki smo jih vnesli, bodo to tudi omogočale. Seveda pa moramo vnesti tudi potem ustrezne spremembe v ex post evalvacijo. To je torej še en instrument, ki ga imajo države članice na voljo za to, da zagotovijo podporo MSP-jem. Še par tehničnih pripomb, to sicer bolj sodi v to piljenje besedila. Mi smo želeli zadeve bolj natančno pojasniti, poskrbeti za operabilnost določb, ko gre za naprimer revizijo, tako EIB in IFI, Države članice upravljajo poročanje, revizori v EIB-ju prav tako opravljajo takšna poročila. Mi smo se želeli izogniti podvajanjem, predvsem je pri finančnih korekcijah to vprašanje pomembno. Ne bi smeli upravljati neto korekcij na ravni finančnega instrumenta, ker tako ali tako posamezniki to izpostavljajo, ko podajo, podajo ocene. Pred nekaj leti Namreč spoh nismo zaznali, da bi zadevo tegnila biti problematična, sedaj smo gotovili, da je, zato smo tudi oblikovali predlog, da se negativne obresti financirajo s tistimi sredstvi, ki so bila vrnjena v proračun. V vsakem primeru pa smo se želeli izogniti podvajanju. Kakorkoli že od vseh sprememb, ki smo jih unesli v CPR, torej v uredbo o skupnih določbah, imamo dva pomembna svežna, en o poenostavitvi in drugi o finančnih instrumentih. Še tretji podsklop, fleksibilnost. Tudi tu je kar nekaj elementov. V uredbo o skupnih določbah smo vključili tudi določbo, ki pravi, da bi za vse sklade morala obstajati možnost, da podpirajo tudi izdatke povezane z azilom in migracijami. Boste videli, da se to odraža tudi v uredbi RFD. Še zadnja ali naj jaz želimo poenostaviti in uskladiti postopke za spreminjanje partnerskih sporazumov. Želimo si, da bi bili ti partnerski sporazumi živi dokumenti, ki se jih redno posodablja. Postopke smo pojasnili tudi s tem v zvezi. In še druga alineja govori o določbi iz člena 125 finančne uredbe, če želimo za EFSI zagotoviti sredstva v obliki prenosa, morajo države članice najprej narediti prenos sredstev iz ESIA v proračun in iz proračuna potem v druge instrumente. Vključili smo torej določbo v uredbo o skupnih določbah, ki nam to omogoča. Države bi s tem lahko naprimer prenesle del dodeljenih sredstev, če se jim zdi, da jih ne bi mogli uporabiti optimalno v okviru običajnega programskega načrta. Ta sredstva se potem vrnejo nazaj v proračun in od tam se potem ista sredstva uporablja tudi naprimer za raziskovalne dejavnosti v okviru obzorja 2020. Ponesli smo tudi nekaj sprememb v samo uredbo ERDF, Že prej sem povedal, da smo želeli zagotoviti podporo naložbam in financiranju izdatkov z področja azila in migracij. Imamo tudi prednostno nalogo in sicer, da se spodboja sprejem integracijo namestitev beguncev, sredstva namenjamo prednostno torej v ta namen, zlasti v okviru sklada za razvoj podeželja, torej ni nobenih pravnih pomislekov glede področja uporabe, glede tega, kaj lahko storimo. Imamo tudi ustrezne kazalnike, ki jih uporabljamo, kadarkoli dodeljujemo sredstva. Še ena zadeva, ki jo je spostavilo kar nekaj držav članic, namreč obstajajo omejitve, ko gre za nudenje podpore infrastrukturi na področju kulturnih in turističnih naložb. Tam so bile zadeve omejene na infrastrukturo manjšega obsega. Nekatere države so bile mnenja, da ta formulacija ni dovolj jasna, da je poleg tega preveč omejujoča, ta small scale je tisto, kar smo črtali. Opravili smo tudi nekaj sprememb, ko gre za operacije, ki prinašajo prihodke. Tu smo želeli zagotoviti bolj jasna pravila, unesli smo dodatne elemente, s katerimi želimo državam članicam omogočiti, da popravijo svoje pavšalne zneske na nacionalni ravni, še posebej v tistih sektorjih, kjer bi bilo res težko zadeve urejati na evropski ravni, zato ker niso podatki na voljo. Če so podatki na voljo na ravni držav članic, lahko države članice same popravijo ta pavšalni znesek. Povečali smo tudi izjemo, ko gre za odbitke pri neto prihodkih. Odpravili smo tudi tiste operacije, ki jih financiramo iz ribiškega sklada. Še ena zelo pomembna zadeva pri projektih Mi želimo pospešiti obravnavo večjih projektov in sicer preko neodvisnega pregleda kakovosti. Komisija bo na tak način lahko projekte veliko hitreje obdelala. Države pa na žalost te fast track možnosti niso uporabljale, ker niso mogle terjati izdatkov oziroma izdatkov za velike projekte niso mogle zahtevati nazaj, dokler ni komisija sprejela svojo odločitev v zvezi s temi istimi projekti. Zato smo se odločili, da bomo to neželeno odvračilno določbo omaknili. Še par drugih sprememb, ki smo jih unesli, še vedno smo v razdelku piljanja besedila. Nekaj težav se je pojavljalo, naprimer tudi pri opredelitvi fizičnih oseb, potem makroregionalne strategije, umestnih organov, potem ITI, Community-led local development, torej lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Potem je tu še res pomembno vprašanje vezano na hrambo dokumentov. Mi smo želeli zadeve poenostaviti, želimo si, da bi dokumente lahko hranili v elektronski obliki, ampak pojavili so se dvomi v zvezi s tem, ali je formulacija dovolj jasna, zato smo se zdaj tu izredno navedli. Tehnična pomoč povečana fleksibilnost, ko gre za uporabo sredstev, obrazložitev pragov. Natančno smo tudi zapisali, da ko gre za programe ITI, veljajo enaka pravila in da lahko isti organi upravljajo oboje funkcije. Enako velja tudi za določbe o informacijah in za neuskrižne reference. Kar zadeva uredbo ESF. Tisto, kar smo prej imeli v zvezi s poenostavljenimi stroški, smo še dodatno razjasnili, poenostavili, nekoliko smo razčistili tudi, kar zadeva same kazalnike. Na začetku sem že povedal, da smo spremenili tudi solidarnostni sklad, gre za tako imenovano delovanje v okviru proračuna. Vsakeč, ko se pojavi potreba po uporabi solidarnostnega sklada, bomo morali spremeniti tudi proračun. Mi smo želeli, da bi morali imeti delno vključevanje v proračunu v smislu naprejšnjega predvidevanja določenega zneska za ta sklad. Ta znesek bi potem lahko uporabili v primeru nuje. Seveda parlament in sveč vedno ostajata proračunska organa in boste morala podpreti mobilizacijo oziroma uporabo sredstva v vsakem primeru. V vsakem primeru pa potreba napraviti spremembo proračuna. S tem sem zaključil svoj pregled sprememb. Kot boste videli, obstaja velika razlika. Nekatere pomembne osebinske spremembe se pojavljajo, tudi nekatere tehnične spremembe. Skupen cilj vseh pa je, da poenostavimo in izboljšamo regulativni okvir. Tisto, kar je pomembno v tem trenutku, je, da se pogajanja in pogovori še naprej odvijajo s izpeljati moramo zakonodajni postopek čim hitreje in čim bolj gladko in tekoče. Naš cilj je, da bi za 2014-2020 programe zadeve že veljale. Če želimo zagotoviti največji učinek, mora zadeva stopiti v veljavo čim hitreje. Hvala. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Hvala lepa, gospod Martin. Hvala lepa za to zanimivo podrobno predstavitev. Sedaj vidimo, kako zelo kompleksne so te predlagane spremembe. Zelo težko je videti, kakšne so spremembe na tem ali pa drugem področju, kajti celotna struktura je zelo kompleksna. Kolegice in kolegi, beseda je vaša, gospod Krejl, beseda je vaša. Äh, Najlepša hvala, predsedujoča, in hvala gospodu Martinu za to predstavitev. To je dobro pojasnilo vsa izhodično situacijo, v kateri smo se znašli. To, kar ste predstavili, lahko tako na prvi pogled eh, vsekakor podprem. To bi res lahko prineslo priložnost za poenostavitev in za zmanjšanje birokracije tukaj. Upam, da bo tudi eh, čim prej izvedeno v tej obliki, kot ste to predstavili. Žal pa moramo vseeno povedati, da se mi zdi nenavadno, da komisija takšen postopek predstavi kot postopek omnibus. Seveda obstaja povezava z finančno uredbo torej z zakonodajo o proračunu, ampak te predloge sprememb, torej te spremembe, ki ste jih tukaj predlagali, globoko režejo v kohezijsko politiko. To posega v postopke, ki niso samo poenostavitve, ampak v bistvu spreminjajo politiko, ne le postopkov parlament vas verjetno ne bo podprl, ko predlagate, da bi se sredstva iz kohezijske politike namenila beguncem in prosilcem za azil. Oziroma, to se verjetno bo zgodilo. Ampak vseeno gre za globoko spremembo kohezijske politike, ki eh, bo, jo bo potrebno obravnavati po rednem zakonodajnem postopku. Naj podam še en primer. Spomnim se težkih razprav znotraj Evropskega regionalnega sklada. Tudi sama sem enkrat sodelovala pri trialogu in takrat smo razpravljali o tem, koliko finančnih sredstev bo namenjenih kulturnim spomenikom. Komisija je predlagala, da bi eh, da ni smiselno nameniti ogromnih količin denarja muzejem in eh, zgodovinskim spomenikom. To je podprl tudi parlament. Finančna sredstva smo namesto tega želeli nameniti projektom, ki bi ustvarili delovna mesta, ki bi pomagali pri trajnostnem gospodarskem razvoju in tako naprej parlament lahko spremeni mnenje, to je res in ne, eh, ne bom vnaprej odločala, kako se bomo odločili, ampak gre za odločitev, ki jo bomo sprejeli v odboru regiji. O tem pa se moramo posvetovati tudi v trialogu z državami članicami. V postopku omnibus pa mislim, da te možnosti ni na voljo. Gotovo se bomo na sestanku koordinatorja pogovarjali tudi o tem, ampak nam se zdi precej nepredstavljivo, da bi v okviru odbora za proračun in proračunski nadzor obravnavali to temo in potem bi se pretvarjali, da je to tako povezano, da lahko ta dva odbora odločata. Namreč v tem primeru strokovni ministri ne bodo udeleženi v trialoge. To zadeva tudi naš odbor in pomembno je, da smo udeleženi na pogajanju. Poleg tega mislim, da to ne bo privedlo do upočasnitve postopka. Odbor regije je vedno znova dokazal, da lahko delujemo zelo učinkovito in da smo učinkoviti pogajalci. To pa je pomemben predpogoj za to, da se bodo postopki hitro sprovedli. Če bo postopek potekal v velikem omnibus postopku, potem je to problematično. Namreč, če bo samo en odbor to blokiral, ker je našel nekaj, kar je sporno, potem bo celoten postopek blokiran. Če bomo pristojnosti ločili na posamezne posamezna strokovna področja, potem se seveda lahko zgodi še vedno, da se nekaj blokira, ampak potem ni vse skupaj, celoten postopek blokiran. Torej upam, da se bomo dogovorili glede postopka bolje. Namreč tukaj obstaja veliko pomembnih predlogov, ki jih bomo vsekako lahko podprli. Nekaj glede česar pa bi rada več informacij. No, mogoče vam lahko kar takoj postavim to. Eh, malce nespošljivo vprašanje. Namreč kohezijska politika ne sme biti uporabljena za to, da se financira Junkerjev načrt. Komisija in predsednik komisije so parlamentu obljubili, da njegova predstava investicijskega programa eh, zastavljena tako, da bo um, tudi zasebni sektor začel z naložbami in sicer v razmerju 1 proti 17. To se mi je že takrat zdelo iluzija. Ampak, če sedaj vidim, da bi morali javna sredstva iz strukturnih skladov nameniti temu projektu, potem se to eh, mi zdi zelo sporno, namreč eh, postopek se ni začel na tak način. Ali ima komisija namen obrati to pot? Je to vaš namen? ali bomo imeli tukaj dodatne eh, sinergetske učinke, ki jih še ne razumemo? Nam no, lahko to prosim pojasnite? Hvala. Gospod Novakov je naslednji. Prosim. Hvala. Najprej ne povem, da sem zelo zadovoljen. Pred enim letom je parlament sprejel resolucijo za ponastavitev In sem vesel, ko vidim, da sedaj po enem letu imamo konkretne predloge pred seboj in tudi konkretne korake za naprej. No, sem prepričan, da vsi vemo, da tak obširen predlog odpira veliko vprašanj. In prvo pomembno vprašanje je naslednje. Komisija. Ali ga veste, kako bo organizirano to delo tudi v svetu? Kaj ti to se nanaša na več kot 15 uredb oziroma členov. Gre za 140 strani predlogov sprememb, to je ogromno dela pred nami. In še nekaj komisija, ali bi lahko priporočili razdelitev dela po razdelkih, tako da bi strokovno znanje lahko ustrezno usmerili, ker imamo nekatere amadmaje, ki niso povezani z glavno temo. Gre za regionalni razvoj, različne sklade na splošno in tukaj bi se pridružil gospe Greul glede beguncov. Mislim, da moramo biti tukaj zelo jasni. Torej, s kakšnimi postopki bomo obravnavali to vprašanje in če bomo kohezijska sredstva uporabljali za to, potem mora biti vse zelo pregledno, tudi pred državljani. Pa še nekaj, kakšen je časovni okvir, ki ga načrtujete za ta projekt? Kaj pričakujete? Vem, da sedaj je prezgodaj, da bi bili zelo specifični, ampak vseeno bi bilo dobro slišati nekakšen širši okvir. Torej, kdaj bi zaključili to delo. Pa še nekaj drugih predlogov imam. Vem, ponastavitev je zelo kočljiva tema, sploh tukaj, med institucijami. Bi si lahko predstavljali, gledajte, že sama visoka skupina za ponastavitev ima 12 besed v naslovu. Torej, že sam organ, ki ne bi se ukvarjal s ponastavitvijo, ima tako zelo dolg naslov. To je morda banalen primer, ampak vendar le vidite, kako zelo težko je vse to doseči. In sem razmišljal. Uh, ali rankirate različne dele pri ponastavitvi? Uh, Torej, potrebujemo povratne informacije od regij do komisije, pa tudi obratno, torej, da bi videli, naprimer, rangirali prejemnike sredstev, tako da bi dosegli točkovnico pri teh prejemnikih sredstev. Predvsem eh, je problem za prejemnike sredstev včasih eh, revizija, pregledi. Če bomo preglede temeljili na tveganju, potem mislim, da tisti, ki bodo uspešni, bodo imeli manj teh pregledov, tisti, ki pa so bolj tvegani, torej, ki je stopna napak višja, bom rekel napake, ne pa goljufije, eh, torej, njih bi pa bolj pogosto pregledovali. To bi morda lahko bilo koristno in tako bi lahko znižali breme za prejemnike sredstva. In še nekaj za konec. Pogosto govorimo o ponastavitvi in pa o spremembi splošnih okvirov pri različnih temah, ampak tukaj pa vendarle želim videti točno pot, kako bomo dejansko uveljavili te spremembe v državah. Sedaj o tem govorimo, ja, na tak ali drugačen način bomo sprejeli te spremembe. Ampak kaj pa potem? Kako bo to potem uveljavljeno v državah članicah? To je pomembno, kako bo to vplivalo na prejemnike in kako bo to vplivalo na dejansko življenje ljudi. Hvala. Hvala, gospa Maletič, prosim. For... Hvala lepa in hvala lepa za predstavitev teh sprememb. To so dobrodošle spremembe. Imamo skupen cilj to je torej, da pospešimo izvajanje teh eh, ESIF skladov v državah. Kako to doseči? Moramo prostaviti pravila, ampak torej, pravila bodo zelo spremenjena in res me zanima, ali bomo pospešili izvajanje v praksi in kaj Evropska komisija namerava storiti, zato da bi dejansko napravili ta pravila bolj izvedljiva kako bi bolj tesno sodelovali z državami. Torej, predvsem eh, ta ponestavljena eh, opcija pri stroških eh, SCO, to mi všeč, pravite, da bo to obvezno, to je odlično, ampak če pa pogledamo, kaj je bilo do sedaj narejenega v državah, pa vidimo, da veliko držav ni uporabljalo teh ponestavljenih možnosti. Zakaj? sem vprašala in so dejali, da če se oni osredotočijo na te ponastavljene opcije pri stroških, potem imajo druge težave pri kontrolah, pri pregledih, kjer um, se v bistvu bolj osredotočijo na uh, vnose, ne pa toliko na rezultate. To je v bistvu protislovno, zato je treba izboljšati celoten sistem, tako da bomo lahko bolje uveljavljali to v praksi. Pa še nekaj sinergije so mi zelo všeč tudi ta ideja, kako kombinirati sklade. No, ampak imeli smo veliko delovnih skupin, predstavitev tukaj v parlamentu, glede sinergij, sploh sinergij med um, ESIF-om in pa obzorjem 2020 in potem so države vedno dejale, da imamo težave zaradi različnih pravil, naprimer pri obzorju imamo različne predpise glede državne pomoči, potem eh, tudi kakšne primerjave med televizijami oziroma pregledi in pa ESIF-om. Vse to je težko kombinirati in primerjati, kot ste dejali, tudi med predstavitvijo, je to gotovo res. Ampak me zanima, kako bi to lahko rešili, tako da bi bolje uveljavljali to v praksi in potem mislim, da um, bo vse skupaj precej lažje uveljavljati. Hvala. Demato, Hvala, gospod Demato, prosim. Grazie, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi namestniku generalnega direktorja za to obširno predstavitev. Mislim, da ste zelo dobro prikazali opravljeno delo in delo, ki nas še čaka. Bi pa želela dodatna pojasnila, glede na to, da ste tu. Predvsem me zanima, kako si predstavljate to sinergijo med ESIF e in EFSI skladom. Namreč imamo kar nekaj pomislekov zlasti glede dodane vrednosti EFSI-ja in glede rezultatov, ki jih lahko dosežemo. Namreč številke, ki ste jih predstavili, temeljijo na predvidevanjih in ne na kakršnihkoli jamstvih glede doseženih rezultatov. Poleg tega je bil sklad EFSI sprejel po uredbi o skupnih določbah. Zato me zanima, kaj boste storili za zagotovitev sinergije. Verjetno smernice ne bodo dovolj kaj potem s skupnimi določbami, ki se nanašajo na domnevno komplementarno strukturnih skladov z EFSI-jem. Mislim, da je pri teh vprašanjih kar nekaj nepreglednosti, naprimer, kaj je z merili, kaj je z izbirnim postopkom projektov, potem kaj se zgodi z izdatki, ki se jih pogosto ne prijavi. Zanima me tudi, Na kakšni podlagi boste opredeljevali prednostne naloge za financiranje iz tega sklada, zlasti na področju azila in migrantov? Vi pravite, da naj bi migrantom in beguncem pomagali predvsem pri integraciji. Ne želim izpasti nesočutna, kajti prihajam na vse zadnje iz države, ki je sprejela ogromno migrantov, vendar se vseeno zauzemam tudi za Regije v naši državi, naprimer regije na jugu Italije in pa tudi regije v Grčiji, ki se soočajo z precejšno krizo, mislijo, da bodo lahko v največji možni meri izkoristile kohezijsko politiko za to, da najdejo pot iz krize in da zakrpajo vrzel, ki obstaja. Sedaj pa pravite, da boste sredstva iz teh skladov, iz te politike uporabljali za reševanje vprašanj, ki se pravzaprav nanaša na celotno Evropo, ne pa zgolj na te regije. Mislim, da je to zelo nevarno za preomenjene regije in tudi za gospodarstvo teh regij. Hvala. Hvala. Mislim, da nišče več ne želi besede. Ne več vprašanj. Gospod Martin, prosim, čas za odgovore. Well, Hvala lepa za ta dobra vprašanja. Bom poskušal odgovoriti najprej bolj institucionalno vprašanje, torej zakaj je bilo to oblikovano v enem svežnju in kakšne so posledice tega. Kot prvo, to je komisija predstavila kot del umestnega pregleda in mislim, da smo v sporočilju razložili, zakaj smo to storili. Pa še nekaj je treba podariti. včasih se pojavi tveganje, da imamo ločene razprave v različnih odborih, v parlamentu ali pa delih sveta in pa tudi komisije o različnih skladih ali pa delih proračuna. To je eden izmed razlogov, zakaj je vse skupaj ni dobro združeno, poenoteno. Govorili smo o sinergijah in pa o tem, da imamo različne predpise za obzore 2020, naprimer, in pa ESIF in podobno. To velja za marsikaj drugega, tudi, tudi med drugim. In glavni razlog za to je, da vsi delajo na svojem področju, v svojem kotičku. In to je razumljivo, kajti komisija pač poskuša usklevati vse to, ampak na koncu vendarle je jasno, da je tehnično delo vedno v določenem generalnem direktoratu ali pa skupini. Mi pripravimo svoj predlog in seveda to poskušamo potem koordinirati in priti do čim bolj usklenega pristopa. Torej, kaj tukaj komisija želi doseči? Narediti korak naprej tako da bi prišli do bolj usklenega pristopa. Prav zato smo prišli do teh sprememb po finančni uredbi in to je tudi povezano z določbami v sektorskih predpisih. Mislim, da moramo vsi to vzeti na znanje. Skratka, imamo tukaj prednosti. Dobro je, da imamo čim bolj dosleden, artikuliran zakonodajni okvir med različnimi skladi. To je del ponestavitev, kajti na koncu prejemniki sredstev niso toliko zaskrbljeni, iz kje prihajajo sredstva, samo pač, da dobijo sredstva, da imajo čim bolj enostaven postopek glede računovodstva in pa drugih postopkov. Nekatere spremembe so predvsej tehnične in potreba tudi aktivirati tehnično znanje, tako da se vse to pregleda. Ta odbor bo gotovo igral ključno vlogo pri pregledovanju teh določb. Kajti tukaj res obstaja globoko strokovno znanje o teh spremembah in okviru. No, ampak jasno pa je, da bo parlament na koncu odločil o tem, kako najbolje opredeliti ta pravila in doseči ustrezno ravnoteže. Potem pa še nekaj. ESIF in pa EFSI. Torej več vprašanj o tem. Kot prvo, ko govorimo o Junckerjem načrtu ali pa naložbenem načrtu za Evropo, kohezijska politika že ima svoje mesto o tem. O tem je govora in to je eden izmed pomembnih finančnih instrumentov za razvoj ter pa za naložbe, za gospodarsko rast in delovna mesta. V sporočilu o naložbenem načrtu smo dejali, da želimo, da bi bila sredstva čim bolj učinkovita. Pot do tega je tudi uporaba finančnih instrumentov. To torej, je, to je že tako v dokumentu. Potem pa še novi EFSI eh, kot rezultat naložbenega načrta, to je nov način podpore delovnim mestom in rasti. cili se pogosto prekrivajo, torej cili EFSI-ja in pa ESIF-a. Torej je treba tudi vse to izvajati na takšen način, da se bo med sebojno dopolnevalo in se podpiralo, koliko se to le da. Nekatere konkretne primere lahko že vidimo, to je koristno tako na ravni posamičnih infrastrukturnih projektov ker vidimo, da je mogoče, da bo projekt naprimer rentabilen um, iz EFSI-ja in potem se doda še zasebna sredstva um, z ESIF-om naprimer, z nepovratnimi sredstvi ali pa s finančnimi instrumentov. Kot tudi lahko vidimo, da pri EIF-ju smo podpirali MSP-je, tudi sredstvi EFSI-ja, pa tudi iz obzora 2020. Torej vse to smo pogosto kombinirali. Je smiselno proučiti vse možne poti, kako združiti različne sredstve financiranja. No, pa še nekaj. EFSI bi lahko imel koristi Eh, posod, torej eh, lahko bi pomagal bolj bogatim regijam, pa tudi manj razvitim območjem. Gotovo je teže pridobiti zasebna sredstva, če so tveganja više in način kompenzacije tega je, da uporabimo tudi um, ESIF sredstva, tako da so projekti bolj rentabilni. Torej, vse to je v skladu z našimi političnimi cilji. Torej, zato želimo vsi doseči čim boljše rezultate, seveda pa imamo tukaj tudi varovalke. Zato sem tudi prej omenil te zgornje pragove. Ampak kakorkoli že, na koncu bomo uspešni samo, če se bomo dogovorili z tistimi, ki upravljajo te programe. Torej, ESIF in pa EFSI, ta kombinacija bo uspešna samo, če bodo upravljalni organi menili, da je to mogoče storiti in če bodo potem uspešno namenili sredstva. In to mora biti del te programske strategije. Potem te nove naložbene prioritete in pa migracije ter pa begunci, kot ste omenili. Glejte, saj ne gre za to, da RDF sredstev ne morete uporabljati za to. Um, socialne sklade, ESIF lahko uporabljate, kajti tu gre vendarle za socialno integracijo. In eh, naš eh, komisar je pred nekaj meseci pisal državam članicam, torej glede tega, ki je mogoče uporabljati sredstva na takšen način, da bi uspeli razrešiti težave glede migracije. Tukaj želimo samo ustvariti bolj jasno podlako. Če tolmačimo obstoječe določbe, potem se pojavijo dvomi glede tega, ali nekaj, kar se počne, dejansko je pokrito s trenutnimi mehanizmi ali ne. Skratka, želimo te stvari pojasniti um, tako, da bodo formulacije bolj jasne. In pa seveda upravljalni organi se potem na koncu odločijo, ali želijo uporabiti določeno možnost in ali želijo preusmeriti del sredstev na te izzive. Ampak nam se zdi to smiselna možnost, torej da se omogoči dober okvir, če to želijo storiti. Potem naprej. Torej odprava teh eh, nizkih eh, ravni za infrastrukturo. Tu ne gre samo za to, da bi napisali čeke za karkoli že. Ne, seveda ne podpiramo naložb eh, kar tako, torej eh, nima smisla za to počnenje avtomatično, to mora biti v korist določene regije za večja delovna mesta ali pa večjo rast. Ampak kar se tiče turizma, lahko rečemo, da Del svežna za gospodarski razvoj v regiji gotovo je lahko tudi podpora stavbam v kulturi, naprimer, ali pa nekaterim spomenikom. To je že mogoče sedaj. In te infrastrukture na nižji ravni so prej vzpostavile določene anomalije. Potem sinergije. In pa kako zagotoviti to, da bodo ponastavljeni stroški in te opcije dejansko delovali v praksi. No, seveda pri sinergijah obstajajo določene omejitve. Državna pomoč je takšna, kot je. Tukaj ne bomo tega spreminjali za to obdobje 2014-2020. Državne torej, um, pomoči bodo takšne, kot je. Um, torej, pravila um, veljajo za ta sredstva, ne veljajo pa za vzor 2020 in pa za nepovratna um, direktna sredstva, O tem se lahko še pogovorimo po letu 2020, ampak sedaj tega ne bomo spominjali v tem programskem obdobju. Smo se pa uspeli osredotočiti na nekatere konkretne točke. Naprimer, ta žig odličnosti, tukaj imamo jasno tolmačene tega, tako da lažje tudi upravljamo s državno pomočjo v zvezi z operacijami, ki so bile priznane kot um, projekti, ki spoštujejo predpise za podporo iz obzora 2020. To je v bistvu potem pospeševanje tega koncepta državne pomoči. Potem imamo še v bistvu sredstva, ki jih države dajo v EU finančne instrumente. Sedaj je bolj jasno, da tukaj ni treba pogledati tega z vidika državne pomoči. Torej, to smo nekako začeli reševati. Potem, kako pomagati državam pri teh eh, možnostih ponostalnih stroškov to je treba storiti. Ja, to smo prej bolj uporabljali pri socialnih skladih, kot pa pri regionalnih. To sedaj moramo izboljšati. In torej, ko bi bile te določbe sprejete, gotovo želimo zagotoviti več podpore za države članice pri tem. In imate prav, treba je poskrbeti za to, da bomo tudi pri revizorjih um, to povedali, torej, da bodo tudi oni spremenili svoj način pregledovanja. In še nekaj za konec. Še zanimiva pripomba glede teh tveganj pri pregledih, revizijah in ali bi za ponastavitvijo želeli biti bolj koristni in pa bolj prijazni do upravnikov. Torej kot prvo, tukaj imamo dve vrsti nadzora, najprej upravljalni organi, potem še revizije. Upravljalni organi opravijo svoje kontrole na takšen način, ki se mora usmeriti na tveganja. Torej ne bi smeli veliko časa porabljati pri prejemnikih, kjer je tveganje zelo nizko. Potem pa sam pregled televizija. Tukaj gre za sistem. Ne gre toliko za posamične operacije prejemnikov, gre za celoten sistem in njegovo delovanje. V uredbi imamo torej sistem, ki omogoča tim organom za pregledovanje, da se skupaj preveri z um, kar nizkim številom teh organizacij, ki se pregledajo. Torej, ne moreš izključiti te ali druge operacije, ker ti gotovo potrebuješ za dosti visoko populacijo, ampak to vendarle pomeni, da je to precej nizko število teh operacij. In potem prideš do rezultata. Še časovni okvir, kot ste omenili, kot sem že prepovedal na začetku. Hitrost je tukaj pomembna. In naš cilj je to, da bi te spremembe sprejeli do polovice naslednjega leta. In eh, to se nam zdi torej, dober načrt za vse institucije. Vsi si moramo za to prizadevati, tako da bomo vsi čim bolj izkoristili ta potencial potem tudi za to obdobje 2014 do 2020. Hvala lepa. Hvala, gospod Martin. Zelo zanimiva razprava je bila to torej sedaj nekoliko um, manj težka razprava pred koordinatorjem, uh, ampak kakorkoli že hvala lepa, da ste prišli na naš sestanek. Torej, sedaj je javni del zasedanja končan in torej tisti, ki niste koordinatorji, prosim, da odidete in potem bomo šli torej na sestanek koordinatorov. Hvala.